Gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoje mesta. Spomnil bi rad, da v skladu z drugim odstavkom štirinajstega člena poslovnika Pod predsedovanjem odhajajočega predsednika ni možna več nikakršna izmenjava, če ne gre za tematiko izvolitve predsednika oziroma mandat. Torej danes ne bomo govorili o ničemer drugem, kot pa o tem, kar se nanaša na izvolitve, ki so pred nami. Danes dopoldan bomo izvolili predsednika oziroma predsednico v skladu z našim poslovnikom. Kandidature za položaj predsednika morajo biti v skladu s prvim odstavkom 15.